časom, ki samo občasno organizira eh, seminarje in eh, pravzaprav spletne strani niti nismo imeli. Torej, taka mreža je popolnoma neustrezna za to, da bi dosegali cilje in še zlasti, da bi upoštevali vse to, za kar se zauzema sklep sveta. Sama bi pravzaprav zavrnila ta predlog, vendar v interesu naše skupnosti, če zares obstaja dobra volja za to, da bi ta mreža postala referenčna točka za druge države, bi morali dejansko sodelovati vsi komisija države članice. Pred nekaj dnevi sem se o tem pogovarjala s komisijo in švedskim predsedstvom. Nemogoče je razmišljati o tako pomembni mreži, če ne upoštevamo vsaj možnosti, da bi lahko mreža, naprimer, bila referenčna točka za oblikovanje smernic, ki bi lahko bile namenjene šolam in še zlasti nevladnim organizacijam tako bi omogočili ozaveščenje o tem problemu eh, bodočih generacij. Sama bi torej zavrnila ta predlog, vendar sem pripravljena to sprejeti, če bosta komisija in svet zares zagotovila, da bosta omogočila parlamentu soodločanje, torej da delujemo skladno z Lizbonsko pogodbo. Če boste parlamentu priznali vlogo, bom lahko. Eh, sprejela to delo, bom lahko ocenila mrežo v drugi luči, vendar ponavljam, treba je priznati ustrezno logo, parla, um, logo parlamentu in mu omogočiti soodločanje. Hvala. Dobro, najlepša hvala. Najprej bom povabila predstavnike sveta, da se odzovejo na to, kar smo slišali in potem še komisijo. Hvala. Gospa Alfano, sama ugotavlja, da je to ena od prednostnih nalog eh, švedskega predsedovanja, namreč eh, zagotoviti, da bo EUCPN zaživela v praksi. In eh, zato smo sprejeli svet, sklep sveta, da bi zagotovili, da bomo dosegli cilje Evropske mreže za preprečevanje kriminala EUCPN in da bomo Eh, ocenili njeno delovanje po eni strani ter eh, ugotovili, kaj je treba narediti, da bi delovala bolje. Pri tem eh, smo ugotovili tudi v svetu, da obstaja cela vrsta pomankljivosti, zato je prišlo do sprejema tega sklepa in to je eden od nujnih ukrepov po našem mnenju, ki jih je treba sprejeti, preden bo Lizbonska pogodba začela veljati. Eh, ki bo neke vrste oživitvena eh, akcija za eh, boljše delovanje te mreže. Predlog Stokholmskega programa, ki smo ga ponudili 16. oktobra, je dokument, ki ga je treba tukaj uporabiti tudi pri razpravi. Tisti del, ki se nanaša na preprečevanje eh, to je razdelek 4.2.3.2, predvideva, da bomo ustanovili posebni center observatorij za preprečevanje kriminala. Ta bo deloval v okviru mreže, Evropske mreže za preprečevanje kriminala. Sekretarjat eh, observatorija bo eh, na sedežu EUCP1. Zakaj to omenjam? Zato, ker ta predlog sklepa sveta, ki predlagamo, da ga sprejmemo še pred začetkom veljavnosti um, Lizbonske pogodbe, smo predlagali, ker je treba čimprej v kratkem roku nujno kaj narediti. Seveda bomo potem razmišljali tudi o potrebnih nadaljnih ukrepih. V Stokholmskem programu je potem eh, na dolgo in široko govora. Seveda gre za cel proces, proces, za katerega upamo, da bo vključen tudi v zadnjo različico štokholmskega programa. Torej, pravna podlaga na tem področju obstaja, svet pa je pripravljen za prihodnje delo uporabiti novo pravno podlago za bodoče delo, kot pravim. Ampak to je kratkoročni ukrep, ta sklep sveta, ki naj bi zagotovil, da bo mreža bolje delovala v praksi in da bomo upoštevali rezultate evalvacije, ki so bili predstavljeni letos marca. Svet se je torej odločil, da bo eh, storil nekaj, da odpravimo pomankljivosti, ki so bile ugotovljene v prostopku ocenjevanja oziroma evalvacije. To je stališče sveta. Hvala. Hvala. Zanima me, ali je vaše vprašanje, ki se nanaša na organizirani kriminal, dobilo zadovoljiv odgovor, gospa Alfano, ki imate dobro. In še nekaj, vem, da je še rana ura in razumem, zakaj je nujno preprečevati kriminal, ampak to je še en od tistih primerov, pri katerih ne vem, zakaj stvar ne more počakati še vsaj en mesec, torej do začetka veljavnosti Lisbonske pogodbe. Uh, morda pred deset uro zjutraj človek ne bi smel biti tako trmas, kot sem jaz, ampak vse eno bi želela to še enkrat uh, vas vprašati. Zakaj ni tukaj omenjen eksplicitno tudi organiziran kriminal, kajti mislim, da je eh, tukaj gospa Alfano imela zelo, zelo prav, ko je postavljala to vprašanje. Kot je povdarila gospa Alfano, smo izmenjavali stališče o tem, da bi morda organizirani kriminal tudi tukaj vključili, ampak tega ni smo storili, ker nismo videli nobenega argumenta za to, da bi organizirani kriminal kot tak moral biti apostrofiran. Gre za mrežo za preprečevanje vseh vrst kriminala, pri čemer ne povdarjamo organiziranega kriminala posebej. To pa ne pomeni, da ga nismo vključili v to mrežo oziroma v ta sklep. Kar pa zadeva vaše vprašanje rokov, ne gre samo za en mesec gre za to, da če tega sedaj ne bomo sprejeli, bomo čakali še nekaj let, preden bo ta mreža res zaživela. In to je pač vedno bilo stališče sveta. Hvala. Torej, kriminal po mnenju sveta vključuje tudi organizirani kriminal. To je torej stališče sveta, tega smo uradno ugotovili. Dobro, potem pa prosim komisijo, ne vem, kdo tukaj predstavlja komisijo gospod Gregori Kačevski menda. Merci, <clears throat> merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej se želim zahvaliti in čestitati gospe Alvaro za pripravljeno poročilo in tudi za uh, ambiciozne cilje, ki jih je povdarila v poročilo. Mrežo je treba okrepiti, to je naš skupni cilj, in naša skupna ambicija. Zunanja evalvacija dejavnosti mreže, ki je bila omenjena, je povdarila, da je treba zagotoviti sodelovanje na evropski ravni. Pričakovanja v zasebnem in javnem sektorju so velika, treba je razviti izmenjavo na evropski ravni izkušenj, metod, instrumentov v okviru multidisciplinarnega pristopa. Omenja se vprašanje obsega kriminala in eh, organiziranega kriminala. Mandat in cilji mreža, kot so v sklepu, omogočajo oboje, torej boj proti obema. Če bi dali povdarek samo eni obliki kriminala, tako kot je bilo to narejeno v sklepu iz leta 2001, je to nekaj, ampak področja uporabe sklepa in področje dejavnosti mreže omogočata izvajanje veliko dejavnosti. Mreža ima torej možnost, da postane platforma, nujna platforma, ne samo za izmenjavo informacij, ampak tudi za razvoj novih instrumentov, novih pristopov kar omogoča Lizbonska pogodba, ki predstavlja novo pravno podlago za to. Strukturne spremembe v mreži niso edini način, kako okropiti to mrežo. Zato je potrebna močna politična volja, angažma vseh političnih struktur, če želimo okrepiti dejavnosti mreže. In povsem jasno je, da samo z močnejšim sekretarjatom ne bomo dosegli eh, mirakulozne rešitve, če želimo otepljive rezultate. No, tu so bile omenjene publikacije, raziskave, izmenjava informacij in tako naprej. To bo predmet razprave in odločanja v okviru mreže med državami članicami. Na prejšnjem sestanku je že bilo rečeno, na prejšnjem sestanku se je začela namreč razprava o tem predlogu. In takrat smo rekli, da se je komisija angažirala, da bo namenila predsejsen šnesek denarja, sredstev, zato, da se okrepijo dejavnosti mreže in da se tudi okrepi delovanje sekretarjata. 200 tisoč evrov je bilo omenjenih, to naj bi se povečalo na skoraj milijon, e, ta milijon evrov bi se uporabljal za financiranje različnih pobud. Sedaj je pa treba definirati, identificirati natančne cilje, natančne naloge, potem je treba te naloge izvajati kratkoročno in srednjeročno. Naj zaključim s podarkom na cilju. Torej, cilj je imeti delojočo mrežo na jasni pravni podlagi za jasno opredeljenimi pristojnostmi in prihodnost bo dokazala, kako primerni so cilji, ki smo si jih določili. Hvala. Najlepša hvala. Je še kakšna kolegica, kolega, ki bi želela kaj reči v zvezi s tem? Gospod Moras, gos izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Vi ste postavili sami vprašanje, zakaj je to treba v enem mesecu opraviti. Vidim, da svet pač hoče to čim prej urediti, da bo to eden od njihovih dosežkov. Zlasti, ker je bilo v mreži ugotovljenih vrsta pomakljivosti. In gospa Alfano je povdarila, da je to v korist eh, državljanov, zlasti tudi um, mladih prestopnikov, ki storijo uh, kaznivo dejanje v povezavi z drogami. Mislim, da je to situacija, ki jo je treba izboljšati in mislim, da je treba odpraviti vse pomankljivosti v tej evropski mreži in to pred koncem švedskega predsedovanja. Ker zadeva organizirani kriminal, gospa Kinga Pal žal danes ne more biti uh, z nami, ona je poročevalka v senci, ampak če se vrnem na organizirani kriminal. Kolikor vem, Evropska mreža nikoli ni bila zasnovana za to, da bi se z temi eh, bolj akutnimi vprašanji kriminala, torej čezmenega kriminala in organiziranega kriminala ukvarjala. Smo pa seveda pripravljeni pogovarjati se, kako lahko naredimo ta prehod. Vem, da je eh, naša poročevalka v Senci se pogovarjala o tem z gospod Alfano in o tem je treba še razmisliti ampak na začetku mislim, da je res treba čim prej odpraviti pomankljivosti v tej mreži. In poročilo gospe Alfano je gotovo korak v tej smeri. Torej, gre za problem, da je to treba storiti čim prej pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe. Gospa Alfano je povdarjala še nekaj. Vse skupaj je treba okrepiti in nekoliko racionalizirati to mrežo. Mislim, da bi naš odbor moral tukaj prispevati svojo, uh, svojo malenkost. Žal nas je zelo malo tukaj danes dopovdne, ampak vsekakor bom uh, gospej eh, Kingi Pal, poročevalki v senci, prenesel to razpravo o organiziranem kriminalu. Kar zadeva racionalizacijo dela mreže in live streaming, torej uh, prenos uh, v živo preko interneta. Rekli so mi v tehnični službi, da uh, so na začetku bile težave, mislim pa, da uh, smo sedaj že na mreži. A ne, pravijo, da še ne. Bi tehniki lahko ponovno vključili prenos? Dobro, naslednjič bomo poskrbeli za to, da ne bo nesporazumov. Gospa Wikström. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi želela podpreti poročevalko Alfano, ki predlaga da se začnemo ukvarjati tudi s tistim, kar je prava grožnja bodočnosti Evropske unije. Če se pogovarjate z našimi državljani danes, boste ugotovili, da je eh, verodostojnost Evropske unije pri njih precej ogrežena. Govorijo o organiziranem kriminalu, o eh, mladinskem kriminalu, prihodnosti mladine v Evropi in eh, naši državljani resnično želijo, da se ukvarjamo tudi s te vrste kriminalom to je pomembno za verodostojnost Evropske unije in tudi za prepoznavnost dela našega odbora. Mislim, da torej moramo podpreti gospo Alfano in eh, ustrezno eh, definirati organizirani kriminal kot enega od izzivov, s katerim se soočamo. Tukaj potrebujemo nek eh, neko novo paradigmo, kajti Lizbonska pogodba nam bo sedaj dala nove možnosti, da s postopkom soodločanja kot Evropski parlament resnično vplivamo na oblikovanje takšnih meje. Zato mislim, da moramo podpreti gospo Alfano in eh, istočasno se ji še enkrat zahvaljujem za to poročilo in za to, da je odprla to problematiko, ki je zelo eh, pereča tako za Evropo kot celoto, kot tudi za našo mladino. Hvala. Hvala, gospa Wikström. Še kdo, ki bi želel kaj reči? Dobro, potem bi sama poskušala odgovoriti Klodu Morajesu. Mislim, da v Evropi odprtih meja ne moremo govoriti o um, milejših oblikah kriminala in organiziranem kriminalu. Mislim, da je vse bolj jasno, da um, skupine Eh, v okviru organiziranega kriminala opravljajo tudi najmanjše kraje, ki bi jim recimo lahko rekli banalne eh, kazniva dejanja, ampak vseeno eh, tukaj je vzpostavljena povezava med organiziranim kriminalom in manj, manj hudimi oblikami. Gospod Moraješ, no, želim dialoga imeti z vami, gospa predsedujoča, ampak tako kot mnoga druga poročila, je tudi to, bilo na nek način oblikovano zato, da bi eh, domače politike, nacionalne politike boja proti kriminalu vključili v to. Torej, Evropska mreža je bila tudi zato ustanovljena. Seveda pa na, osporavam dejstva, da so nekatera kazniva dejanja eh, čezmejni fenomen recimo uporaba nožev eh, med mladimi strelci kaznjivih dejanj je nekaj, kar je danes prisotno skoraj da po vsej Evropi. Torej, če zmeni kriminal ali organiziran kriminal, bi morala sem tudi spadati. Hvala. Cilj te mreže je tudi vzpostaviti postopek, ki ga bomo lahko spremljali. Ne vem, ali je Lizbona tukaj tako relevantna ali ne. Gospa Alfano, sklepi, kakšni bi bili vaši sklepi? Hvala, gospa predsedujoča. Popolnoma pravilno ste izpostavili ta problem. Glede na to, da je svet omenil programi Štokholma, lahko povem, da pravzaprav tega nisem zasledila v okviru mreže. Predsedstvo je tudi dejalo, da je prepričano, da sta kriminal in organiziran kriminal pravzaprav ena in ista stvar in da se eh, ju lato, lahko lotimo na enak način. Mislim, da zapravljamo edinstveno priložnost. Samo nekaj mesecev sem v Evropskem parlamentu, vendar se mi zdi, da se vsi želijo boriti proti terorizmu ničesar pa nimamo na voljo, kar bi zadevalo boj proti organiziranemu kriminalu. Kriminal je tesno povezan z organiziranim eh, kriminalom. V zvezi s tem imamo zelo veliko primerov. V poročilu se naprimer eh, omenja uporaba mladostnikov za prekupčevanje z drogami pred šolami. Mislite, da, tega, da do tega pride zaradi tega, ker se pač ne, nekdo odloči, da bodo preprodajali drogo kar tako, ali pa mislite, da obstaja cela veriga Eh, pri kateri imamo eh, tiste, ki sprejemajo odločitve na nižji ravni in potem tiste, ki eh, se ukvarjajo z mednarodno trgovino droge. Zdi se mi, da ne moremo vsega zreducirati na izmenjavo dobrih praks. To bi lahko bilo tudi sporno in nezadostno. Ne moramo vsega tega omejiti na izmenjavo dobrih praks in na eh, potovanja ali pravzaprav izlete uradnikov, ki med sabo niti ne komunicirajo zaradi jezikovnih problemov, pri tem ne sodelujejo eh, univerzitetna okolja, ne sodelujejo nevladne organizacije in vse druge ustanove, ki delujejo na terenu. Zares zaprepadena sem. Organiziran kriminal je povezan s kriminalom. Ne moramo teh dveh stvari obravnavati ločeno. To je edinstvena priložnost za to, da lahko postavimo mejnike in zato da rečemo ta parlament je zainteresiran za boj proti terorizmu skušajmo opraviti oceno skušajmo ugotoviti koliko terorizem vpliva na življenje v državah članicah koliko pa vpliva na življenje organiziran kriminal Ugotovili bomo, da mogoče zapravljamo čas, da upravljamo napake pri našem ocenjevanju in eh, zato bomo odgovorni pred našimi voljivci. Gospa predsedujoča, od sveta nisem dobila nobenih eh, zagotovil, še zlasti kar zadeva postopke. Predlagali bi, da bi uložili predloge sprememb do konca tega tedna, zato da bi lahko potem glasovali 12. novembra in novembra o tem razpravljali tudi na plenarnem zasedanju. Obenem želim povdariti, da želim eh, zavarovati eh, pristojnosti tega parlamenta in zaradi tega predlagam, da počakamo, da stopi v veljavo eh, Lizbonska pogodba. Hvala lepa. Mislim, da je vaš časovni okvir nekoliko optimističen, kajti tu so obvezni roki za prevajanje, kajti člani imajo pravico do tega, da dobijo predloge sprememb v svojem jeziku. Zato menim in sekretarjat mi je to ravno kar povedal, da je rok za predloge sprememb 13. novembra. To pomeni, da ne bomo mogli glasovati na novembrskem plenarnem zasedanju. Vendar bi pa predlagala, če to poročilo še ni vključeno v seznam uh, Eh, poročil, s katerim se bomo ukvarjali danes popovdne na sestanku koordinatorjev, kjer bomo skušali ugotoviti, kako izvesti ta prehod eh, na lizbonski režim. Če sedaj govorimo o mreži in to o mreži, ki že dolgo časa ne deluje preveč dobro, eh, kriminal je prisoten več kot nekaj let. No, in zato mislim, da je pametno, da si vzamemo nekaj več časa, da si pogledamo, kakšna so temeljna vprašanja in da prosimo svet, da obravnava eh, to zadevo v okviru Lizbonske pogodbe. Ne, ne vem, kaj bi bilo hudega, če bi še malo počakali. Ne razumem, zakaj eh, se, bi se daj tako modilo, glede na to, da smo toliko časa vlekli to stvar. Prosim. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Strinjam se z vami, da je treba ugotoviti, ali lahko ta mesec zaključimo ta dosje. Če se pa izkaže, da to ne bo mogoče, se bo pa stvar rešila sama po sebi. Če pa bo mogoče, potem smo kot skupina pripravljeni delati naprej in zaključiti ta dosje. Čeprav v celoti razumem poročevalko. Moramo biti pa realistični. Tu gre za mrežo za preprečevanje kriminala in ne moremo pričakovati, da bomo vse svoje želje lahko upoštevali v eni sami pobudi in potem eh, dosegli tisto, kar si vsi želimo doseči. Ne pozabimo, da ko bo začela Lizbonska pogodba veljati, je to eno tistih področji, kjer bo gotovo treba narediti še veliko več. In zato razumem to, kar je rekla poročevalka. Previdni moramo biti in ne smemo poskušati vsega slačiti v to konkretno pobudo. Bodo še druge priložnosti, tako da bomo lahko dosegli tisto, kar ona želi doseči. In mislim, da moramo prisluhniti poročevalki v tem pogledu. Naj zaključim. Najprej se moramo odločiti o tem, ali je realistično to zaključiti pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe ali ne. Če ni, potem bomo morali nadaljevati po predvidenem postopku. Sicer pa smo kot skupina eh, za to, da se zaključi, če je mogoče. Moramo pokazati tudi svoje sodelovanje s predsedstvom. Dobro je, da predsedstvo doseže svoje cilj je, da pokaže rezultate in če eh, je možno spoštovati tisto, kar smo predvideli, potem bi bilo to v redu. Predsedojoča, ja, hvala. Mislim, da lahko razpravljamo o načelih. Ta razprava ni relevantna samo za to poročilo, ampak gre za načelno razpravo. O tem bomo govorili na sestanku koordinatorjev. Tam se bomo odločili za pristop. Vendar pa z vsem srcem podpiram vašo izjavo. Evropski parlament je vedno bil kooperativen, vedno se je skušal, se je skušal hitro delati in prevzemati svojo odgovornost. S tem smo zaključili prvo točko dnevnega reda. Druga točka dnevnega reda je ustanovitev mreže uradnikov. Eh, za zvezo za priseljevanje. Gospod Demera je poročevalec. Prva izmenjava je bila 30. septembra. Vmes je poročevalec pripravil osnutek poročila, ki ste ga člani dobili. Jutri opovdne je rok za uložitev predlogov sprememb. Zdi se, kot da časa ni veliko, ampak to ste vedeli že na prejšnjem sestanku. In v istem duhu, se pravi, v duhu kooperativnosti, fleksibilnosti, pa bo po moje mogoče uložiti predloge sprememb do jutri opovdne. Sedaj bom najprej dala besedo gospodu Diazo Demiri, potem pa ostalim. Bueno, en realidad estamos a... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gre za predlog spremembe uredbe 237 iz leta 2004 in zadeva vzpostavitev mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje. To je precej enostaven dosje, ki je predmet soodločanja. Sedaj bom eh, napovedal vsebine. Mreža uradnikov za Zvezo za priseljevanje je bila ustanovljena z uredbo 377 iz februarja 2004. To je pravni inštrument, ki določa, da bodo ti uradniki predstavljali državo članico, ki bodo delali v tujini za službo za priseljevanje. Vzpostavljali bodo odnose, z organi države gostiteljice. Namen vsega tega je boj proti nezakonitemu priseljevanju, je pomoč pri vračanju nezakonitih priseljencev in eh, pomoč pri zakonitem priseljevanju. Oktober leta 2004 je bila ustanovljena Evropska agencija za vodenje sodelovanja na mejah Evropske unije. To je agencija Frontex. Frontex usklajuje delovanje med državami članicami, ko gre za upravljanje z unanimi mejami. Obenem pa je namenjena usposabljanju mejnih policistov in vsega, nadgradnja eh, preiskav eh, in eh, raziskav, ki zadevajo nadzor nad zunanimi mejami. Frontex tudi preverja, ali je treba okrepiti nadzor na zunanih mejah, obenem pa podpira države članice pri vodenju skupnih dejavnosti za vračanje priseljencev. To so dejavnosti, ki dobro potekajo. Večkrat sem se obrnil na Frontex, zato da sem jih prosil, da mi posredujejo dodatne informacije o teh dejavnostih. Kot gotovo veste, imamo v Evropski, drž eh, v Evropski uniji 27 držav članic, 27 uradnikov za zvezo. Dejansko pa ima Unija uradnike za zvezo v 133 državah. Frontex ima pomembno poslanstvo, ki bi ga lahko bolje uresničevalo, če bi uporabljali tudi izkušnje mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje. Še zlasti, če upoštevamo to, da Frontex ni zastopan izven Evropske unije. Torej, ponavljam, 133 uradnikov za zvezo na svetovni ravni. Ta predlog vzpostavlja prav pomen uporabe izkušenj te mreže uradnikov za delovanje Frontexa. Pri tem pa so pomembne tudi informacije, ki eh, jih lahko izmenjujejo uradniki za zvezo preko Econeta. Econet pa ne omogoča uporabe osebnih podatkov, to je pomembno. Econet ne, ne omogoča uporabe takih podatkov. Kaj torej posredujejo uradniki za zvezo? Vse to je natančno opredeljeno v uredbi. Gre za pretok informacij v zvezi z eh, migranti, ki prihajajo iz določenih držav. Gre za poti priseljevanja, gre za delovanje mafij, gre za delovanje zločinskih organizacij, ki sodelujejo pri trgovini z priseljenci. Gre za metode za ponarejanje potnih listin. Skratka, sedaj bi vam povedal, katera je eh, glavna osnova vseh teh informacij. Torej, ponavljam, ne morejo si izmenjevati osebnih podatkov. Sami bi želeli imeti dostop tudi do financiran, kar zadeva meje, zato da bi olajšali delovanje te mreže uradnikov za zvezo. Obenem želimo tudi olajšanje eh, predstavitev eh, posameznih poročil. Vse to temelji na 63. Eh, členu pogodbe. Katere so glavne spremembe? Točka 3.1. Na mesto izseljevanje bi zapisali priseljevanje. Potem, kar zadeva Eh, poročila, ki potekajo vsakih šest mesecev, mislim, da bi morali omogočiti, da bi bila izbira tem bolj fleksibilna skladno z zunanjo politiko Evropske unije. Za zaključek naj ponovim to, kar je že povedala predsedujoča. Sedaj vam ne dajemo na voljo samo enega dneva za vložitev predlogov sprememb. O tem smo že govorili 29. septembra. Za uložitev predlogov sprememb imate sedem dni. Torej, govornik je pregovoril 29. septembru, verjetno je mislil. na 29. oktober. Um. Najlepša hvala. Najprej bi želela prositi svet. Eh, gospod Berson ni. Ni gospod Berson. Se upravičujem, švedsko predsedstvo, ne vem, kako vam je ime. Imate pa besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoče sem e, predstavnica švedskega predsedstva, e, delam v stalnem predstavništvu kot e, svetovalka za zadeve, za pravne zadeve in za notranje zadeve. Pozdravljamo poročilo gospoda Demere. To poročilo je v skladu z razpravami v svetu in kot je bilo že večkrat rečeno, ko smo se pogovarjali o tem septembra, razprave o tem predlogu so bile dokaj enostavne na ravni sveta. Naš zaključek je ta, da potrebujemo samo malo sprememb, preden dosežemo dogovor z državami članicami. In to je tudi čisto v skladu z predlogi sprememb, ki jih pred, predlaga gospod Demera. Hvala lepa. Hvala lepa, kratko in jedrnato. Na mojem seznamu Imam gospoda Dobova eh, z Evropske komisije. Gospod Dobov, imate besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sem gospod Dobov in predstavljam Evropsko komisijo. Poročevalcu želim čestitati za to poročilo. Moj prispevek bo še krajši. Mi smo zelo zadovoljni s tem poročilom in resnično upamo, da bo mogoče to poročilo sprejeti v najkrajšem možnem času. Hvala lepa. Želela bi se še več takšnih prispevkov. Samo eno prošnjo, gospod eh, Timothy Krkov, dve. Najprej gospod Krkov. Eh, stvar lahko postane malo monotona, ampak vseeno želim čestitati svojemu prijatelju za pripravljeno poročilo ampak vseeno mi dovolite, da se dotaknem nekaterih vprašanj. Res je, po moje zelo pomembno, da podpremo potrebo po eh, zvezah in izmenjavi informacij zlasti na zunani meji EU. Vem, da so nekateri naši prijatelji na zunanih mejah tisti, ki nosijo kar težko in občutljivo breme. Zato moramo narediti vse, da bojo nesporazumi eh, omejeni na minimum. Vendar je pa tu še vedno vprašanje sredstev. Še vedno me malo skrbi to. Imamo vedno polno načrtov, ki so pripravljeni in tudi za Frontex, ampak nisem čisto prepričan, da dejansko tudi dodelimo potrebna sredstva za to, sredstva, ki bi jih morali. In zato moramo graditi na tem, kar imamo tukaj. In sicer zagotoviti ne samo dobrih zvez in izmenjave informacij, ampak moramo zagotoviti tudi to, da bodo dodeljena potrebna sredstva za delovanje tega sistema. Podarili ste, da so eh, uradniki tudi v EU, eh, e vendar pa ne smemo pozabiti na pobude zlasti pobude, ki so povezane z, z nezakonitostjo repatriacije in pa potem je tu še zelo resen problem trgovanja z ljudmi. In veliko krat se o tem pogovarjamo z vladami tretjih držav, nisem pa prepričan, da je dovolj narejenega mislim, da naši pristopi niso zadostni, pristopi do drugih držav oziroma tretjih držav, ki so često tudi so odgovorni za delovanje našega procesa zveze. E, to so vprašanja, vseeno čestitam poročevalca, ampak vseeno to poročilo se dotika tudi drugih področji, kjer moramo nujno okrepati v najkrajšem času. Gospod Ilčev, prosim. Thank you. Hvala, gospa predsedujoča. Pridružujem se vsem tistim, ki so že čestitali gospodu Diazo de Meri, ker je opravil zelo temeljito in potrebno eh, delo. Eh, nova eh, dikcija tukaj, imi, eh, eh priseljevanje na mesto eh, migracij, to je pomembno za različne dele Evrope in za EU kot celoto. Ta sprememba je zelo pomembna, kajti spodbuja razmislek o nadaljnih spremembah na istem področju. Verjetno se bo eh, pokazalo, da bojo te spremembe kmalo potrebne. Proces selitev in proces priseljevanja, ta, ti procesi bodo po mojem skromnem mnenju še dolgo časa, jaz nisem strokovnjak na tem zelo specifičnem področju, ampak skratka, ti procesi bodo tudi v prihodnje še zapleteni, kontroverzni, dinamični in včasih tudi zelo spreminjajoči se. To pa pomeni, da bodo ti procesi dolgo časa nemerljivi v mnogih pogledih in zaradi tega ne bo tudi v prihodnje lahko vladovati teh procesov in zato so predlogi sprememb potrebni in primerni. Sprašujem se, ali bodo predlogi sprememb razširili eh, celo področje uporabe oziroma ali bodo prinesli no, nove ideje. Recimo, ali bo mogoče izvesti pilotni projekt za to, da, da bi se eh, predstavniški uradi Frontexa ustanavljali izven EU, v državah ASEAN recimo. Vem, da pravna podlaga ni ista. Pravna podlaga za te predloge sprememb ne bo ista, kot pa pravna podlaga za izvedbo ideje, da se neka enota Frontexa ustanovi izven EU. Mislim pa, da se o tem splača razmisliti. V državah, kot so Hrvaška, Črna Gora, Srbija, bi bil učinek neverjeten ustanovitve tašne enote, kajti te države so v samem centru dogajanja. In v drugih kandidatkah bi lahko tako pridobili ogromno izkušenj o delu Frontexa in uradnikov za zvezo. Gospod Temera je rekel tudi, da morajo biti šestmesečna poročila fleksibilnejša. Moje vprašanje je, ali bi lahko to bila trimesečna poročila? Kajti, če bomo skrajšali rok za pripravo takšnega poročila, bo avtomatično tako poročilo potem bolj fleksibilno. To je nekoliko drugače, kot pa če si samo želimo, da bi poročila sama po sebi postala fleksibilnejša. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Gijom. Hvala lepa. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Tudi sama se zahvaljujem poročevalcu za to besedilo. Gospod, rekli ste, da pri prvi izmenjavi mnen septembra, da vam je takrat eh, se zdelo, da je to poročilo enostavno. Vseeno pa se mi zdi, da poročilo sebuje nekaj občutljivih vprašanj, o katerih bomo morali razpravljati predlagali ste spremembe o treh členih. Sama bi imela tudi nekaj predlogov sprememb. Malo, malo predlogov sprememb imam. To so eh, amadmaji za druge dele, ampak naj na hitro omenim štiri področja, štiri dele, kjer bom dala predloge. Vprašanje terminologije. Videli smo, da je terminologija zelo pomembna, zlasti pri določenih sodbah, ki so bile zdane in prevodih te sodb. Večkrat vidimo, da se nelegalno priseljevanje uporablja kot izraz, ampak v francoščini bi bil boljši izraz imigracijo irregulier. Namesto imigracijo ilegale potem mandat uradnikov za zvezo eh, vključuje tudi zakonito priseljevanje, potem je tu še vprašanje zbiranja podatkov, istočasno pa je treba ljudi ustrezno obvestiti tudi o legalnih načinih priseljevanja. Potem tretja stvar. Obstoječa uredba bi morala omenjati demokratična načela in eh, temeljne pravice in eh, po drugi strani bi morala sprejemati tudi standarde v zvezi z eh, prosilci azila in pa bi morala omenjati tudi mreže za trgovanje z ljudmi. Četrtič, mislim, da bi bilo bolj natančno opredeliti organe, ki so omenjeni v besedilo. To so tisti organi, ki bodo povabljeni na sestanke uradnikov za zvezo, po drugi strani pa je treba omenjati tudi poročila, poročila, ki jih predstavlja država članica, ki predseduje EU. Tu uh, bomo imeli svoje predloge sprememb. Ampak eh, naj se dotaknem enega občutljivega vprašanja. Veliko se govori o Frontexu, o tem, da je treba okrepiti njegovo misijo. E, potem, to je tudi vprašanje čarterjev prisiljenih e, izgonov oziroma repatriacij. Želela bi, da bi se pogovarjali o tem, kaj razlikuje mi, misije eh, uradnikov za zvezo na eni strani in pa eh, poslanstvo in delo oslužbenih v Frontexu. Hvala lepa, gospa Guillaume. Nikogar drugega ne vidim. Gospod Devares. Obrigado, senjora prezident. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Rad bi podal samo nekaj pripomb ena je bolj obrobnega značaja, druga je splošnejšega značaja. Sedaj nočem ponovno načenjati ideološke razprave o nezakonitem, ilegalnem priseljevanju, nedovoljenem priseljevanju. Poročevalec je skušal biti dosleden v besedilu. V enem stavku se je govorilo o nezakonitem priseljevanju in potem popravlja stavek, ki govori o izseljevanju. Mislim, da bi morali uporabljati popolne izraze, ki zajemajo vse pravne eh, statuse v državah članicah. V določenih državah članicah se izraz nezakonito priseljevanje mogoče ne uporablja več. Sedaj ponavljam, ne načenjajmo ponovno ideološke razprave. Sedaj, druga pripomba. S tem bom ponovno načel ideološko razpravo. Uradniki za zvezo bi morali med sabo sodelovati, sodelovati s Frontexom in tudi z drugimi organizacijami na ravni Evropske unije. Trenutno v našem odboru že poteka razprava o vzpostavitvi Evropske agencije za azil. Mislim, da bi lahko tudi v tem okviru govorili o sodelovanju s tisto agencijo. Tudi to je pomemben vidik priseljevanja. Na evropski ravni si ne moremo namreč dovoliti, da bi ponavljali napake, ki so jih storile določene države članice. V državah članicah so večkrat nezakonito priseljevanje prepuščali ministrstvu za notranje zadeve, sedaj pa ugotavljamo, da obstaja težnja potem, da bi se s tem ukvarjali tudi Ministrstvo za delo, Ministrstvo za gospodarstvo in celo Ministrstvo za priseljevanje, ki obstaja v določenih državah. Uradniki za zvezo ne morejo sodelovati torej samo s Frontexom. Uh, moramo predvideti, da bi lahko sodelovali tudi z drugimi evropskimi ustanovami, z drugimi evropskimi agencijami, ki se posvečajo temi priseljevanja. Če do tega ne bo prišlo, ne bomo zadostili vsem našim pričakovanjem. Vsekakor pa se zahvaljujem poročevalcu za odlično upravljeno delo. Hvala lepa, uh, gospod Devare. Sedaj pa vabim poročevalca, da predstavi zaključke. Ta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam sem vam zelo hvaležen, hvaležen sem kolegom za izkazano podporo. Zahvaljujem se tudi kolegici sveta za prijazne besede. Naj povem, da je to poročilo 23. septembra obravnaval odbor za eh, zunanje meje v svetu. Vsi so se strinjali s tem poročilom. Zahvaljujem se tudi gospodu Wolfu. Ja, tudi jaz se strinjam, da bi morali to obravnavati čimprej. Potem se je oglasil poslanec Kirkhope kot vedno je bil zelo moder. Bil je namreč ministr za notranje zadeve v Združenem kraljestvu in zaradi tega odlično pozna to temo. Potem smo govorili o ustrezni uporabi sredstev. Timoti, lahko upamo na visoka sredstva. Leta 2005 je imel Frontex na voljo 5 milijonov evrov leta 2010, tudi po zaslugi skupin parlamenta, bo eh, teh sredstev celo 83 milijonov. Edino, kar nas skrbi, je, ali bo Frontex imel na voljo dovolj zmogljivosti, dovolj kadrov za vodenje vseh dejavnosti. Potem naj se odzovem na druge prispevke. Poslanka Gijom pravi, da bo uložila predloge sprememb, ki jih bom upošteval zelo natančno in ki zadevajo štiri sklope. Če govorimo o terminologiji, želim povedati, da sam odločno zagovarjam precizno uporabo teh izrazov. Tudi sam se ne zauzemam za uporabo izraza ilegalno priseljevanje. Želimo se namreč izogniti ideološki konotaciji tega izraza. Gre za eh, nezakonito oziroma neprijavljeno neprijavljeno priseljevanje, ki v določenih primerjih eh, v določenih državah se ne kazensko preganja. Danes spreminjamo akte, ki govorijo o ilegalnem priseljevanju. Če predlagate, da bi ta izraz ilegalen nadomestili z drugimi izrazi, ste lahko prepričani, da se bom pozitivno odzovel na vaše predloge. Potem, kar zadeva mandat uradnikov za zvezo, je treba pojasniti, da bi lahko prišlo do težav zaradi nalog, ki jih te osebe upravljajo na administrativni ravni. Torej, namen vsega tega je preprečevanje in boj proti takim oblikam priseljevanja. Potem je namen te mreže tudi vračanje nezakonitih priseljencev. potem gre za upravljanje nezakonitega priseljevanja. To so pristojnosti uradnikov. Če jim želimo dodeliti druge naloge, bomo morali predlagati dodatno spremembo redbe 377. To je za nas običajno, ko imamo pred sabo zakonodajni akt. Eh, nismo statični, ga skušamo vedno spreminjati, popravljati. Kolega Tovareš in Guillaume sta govorila tudi o azilu. Tudi azil je pomemben vidik tudi z ideološkega pogleda. V naši skupini EPP smo se pritoževali zaradi neutemeljenih zamud, ki onemogočajo to, da bi že leta 2010 imeli konkretno politiko za azil pravzaprav je prišlo do nekega kaosa, v, za uh, azil so se uporabljala sredstva za sklad za begunce. Ta mreža uradnikov za zvezo pa se ne neposredno ali posredno nanaša na azil. potem kar zadeva spoštovanje človekovih pravic. Tudi to je bistvenega pomena, še zlasti od 1. decembra, ko bo listina temeljnih svoboščin postala bistvena listina za vse, vse nas z Lizbonsko pogodbo. Zaenkrat bi se zahvalil vsem kolegom za koristno sodelovanje. Ko bom prejel vaše predloge spremembe, jih bom natančno ob, skušal obravnavati in bom verjetno kakšne spremembe sprejel, zato da bo poročilo boljše. Hvala. Kar zadeva roke oziroma čas glasovanja. 2. decembra naj bi v našem odboru glasovali, potem na decembrskem plenarnem zasedanju pa uh, v Strasburu tudi o tem. Uh, mislim, da bi morali dovoliti še nekaj več časa eh, poslankam in poslancem za vlaganje predlogov sprememb. Bi naslednji torek, 10. novembra, bil ustrezen rok, Eh, mislim, da da. Naslednji uh, torek mislim, da bi bil najboljši datum. Nobenih težav nimam, da zagotovim kolegicam in kolegom dovolj časa. Dobro, rok za vložitev predlogov sprememb je uh, eh, 11. november ob 12. uri. Glasovanje je predvideno v dnevnem redu čez 15 minut, zato predlagam, da za 15 minut prekinemo zasedanje, kar pomeni, da boste po potrebi šli v svoje pisarne in eh, tam vzeli glasovalne eh, lističe. Gospod Masilar Medalgo ima postopkovno vprašanje. Gospa predsedojoča, ker imamo nekaj časa na voljo, bi želel nekaj povedati Člani in članice odbora in tisti, ki smo bili člani odbora za izredno vračanje v ZDA, torej eh, rendition odbor, smo slišali, da je v Italiji prišlo do nenavadnega razvoja. Nekaj posameznikov je bilo eh, obsojenih v zvezi z tem nezakonitim vračanjem. Ne pozabite, da je tehnični odbor, pododbor, ki ga je vodil Karlo Kualja in uh, gospod Favada, ni, ni, ni več v teh uh, poslanskih vrstah. No dobro, mislim, da je to pozitivna novica. Vsekakor pa potrebujemo še nekaj pojasnil s tem v zvezi. Torej, za enkrat bomo prekinili s zasedanjem, ob 10.30 bomo nadaljevali, pridite sem s glasovalnimi uh, karticami.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

Kolegice in kolegi, prosim, če sedete na svoje mesta, tako da lahko začnemo s glasovanjem. Sedite, prosim, na svoje mesta, da lahko začnemo s glasovanjem. Bodi si prenehajte med seboj se pogovarjati ali pa to počnite izven te dvorane. Hmm, takoj ste me obogali, to mi je pa kar všeč. Upam, da ima večina med nami s seboj sedaj glasovalne kartončke oziroma kartice. Moja ne deluje, pravi predsedujoča. Ste pripravljeni? Vem, da ena kartica še prihaja. Dobro, če ste pripravljeni, predlagam da glasujemo. Gre za glasovanje o enem samem poročilu, kajti enega smo črtali iz sedanjega dnevnega reda. Glasovali bomo o poročilu gospod Dijas de Mera, postopkovno vprašanje. Hvala, gospa predsedujoča. Postopkovno vprašanje imam. S tem kablom nisem preveč prepričan moja glasovalna naprava ni ustrezno povezana s sistemom. Ja, gospod, jaz te mere razumem vašo skrb, ampak tehnika ni ravno moje najmočnejše področje. Morda bi se lahko presedli kam. Na nek sedež, kjer ta naprava deluje. Oh. Well, you know, I, when I, little anecdote, I walked. Naj ja, vam nekaj povem. Danes dopoledne, ko sem prišla sem, me je srečala skupina ljudi, ki so rekli, uh, dobro jutro, gospa Infeld, mi smo iz ameriške tajne službe. Ne vem, ali je to morda povezano kaj s temi kabli in podobnimi problemi. Dobro, šalo na stran. Gospod Busutil, še eno postopkovno vprašanje. Hvala, kratek bom. Zaradi spremembe, ki smo jo včeraj naredili na dnevnem redu, se mi zdi, da je precej eh, članic in članov nekoliko zmedenih in nekateri menijo, da se šele sedaj začenja naše zasedanje. Pravzaprav pa smo delali že uro in pol kot odbor. Morda bi morali preko elektronske pošte ali drugače poslanke in poslance obveščati o tem. Ja, strinjam se z vami. To sem vzela na znanje, to bom predsedniku odbora prenesla, generalni sekretar je tukaj, to je slišal. No vem, včeraj niste vsi bili tukaj in tisti, ki niste bili prisotni, tiste je res treba vnaprej potem opozoriti na spremembe dnevnega reda. Dobro, a smo sedaj pripravljeni na glasovanje? Prosim, da a, eh, me razumete, to je moje deviško vodenje glasovanja, če smem tako reči. Torej, glasovali bomo o poročilu Aleksandra Alvara o pobudi Francoske republike, da bi sprejeli svet sklepa o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene. Najprej bomo glasovali o dopolnilu 85 gospoda Albrehta, da celo pobudo zavrnemo. Če bomo to sprejeli, potem vsi drugi predlogi spremem podpadejo. Kdo je za ta eh, predlog eh, spremembe 85? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? Dobro, pomeni, da sedaj bomo glasovali o drugih. Dopolnilo 7 drugega člena. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Dopolnilo 8 drugega člena za, proti, zdržani, sprejeto. Deveti predlog spremembe za, proti, zdržani, sprejeto. Dopolnilo 10 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11 za, proti, zdržani, sprejeto. Dopolnilo 12 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 91. Za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 92. Za, bomo preverjali za 91. predlog spremembe. Gre za predlog spremembe 4. člena. Glasujmo. Has everybody voted? Ste vsi oddali glas? Glasovanje je končano. 26 za, 14 proti, brez vzdržanih glasov. Torej smo res sprejeli 91. dopolnilo. Dobro, bomo uh, to zabeležili. Ste glasovali, gospa Fajon, za. Torej 27 za. Potem predlog spremembe 92 za, proti, zdržani, zavrnjen. Dopolnilo 93 za. Predsedujoča je najavila 13. Torej 93 je amantmah za, proti, zdržani, zavrnjeno. 13 je amantmah za, proti, zdržani vzdržani, sprejeto. Predlog spomembe 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dopolnilo 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa imamo 94. predlog spremembe z ustnim amandmajem. Glasovali bomo uh, o celotnem amadmaju z ustnim amadmajem. Kdo je za? Hmm, nekaj zmede je videti. Niste zmedeni, no. Zelo dobro. Kdo je za? Še enkrat. Proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 17 za, proti, Zdržani sprejeto. Dopolnilo 95 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. Prav smo imeli 96 za. Proti. Zdržani sprejeto. Prav smo imeli 97 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. Prav smo imeli 98 za. Proti. Zdržani zavrnjeno zavrnjen. 18 za, proti, zdržani, sprejet. 99 za, proti, zdržani, preverimo, kaj ti izdegovanja ni, rok ni jasno. 99 je dopolnilo člena 7. Ste si oddali glas? Glasovanje je končano. 28 za, 15 proti, nič zdržanih sprejeto. Amandma 19 ni več predmeten. Amandma 20, prošnja za glasovanje po delih. Najprej bomo glasovali o prvem delu, to je celotno besedilo brez izraza Europol in Eurojust. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto? Glasujemo o drugem delu. Besedici Europol in Eurojust sta vključeni za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. Dopolnilo 100 za, proti, vzdržani, mislim, da je to treba preveriti. Glasujemo o dopolnilu 100. Sedaj glasujemo o stotem dopolnilu ali predlogu sprememb. Če mislite, da imam stvari pod nadzorom, živite v iluziji. Ste si glasovali? Glasovanje je končano. 25 za, 15 proti, sprejeto. Amandmaj na 20 za, proti, zdržani, sprejeto. 22 za, proti, zdržani vzdržani, sprejeto dopolnilo 101 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto, torej brezpredmetni so nekateri. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dopolnilo 102 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prav smo imeli 103 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 30 za, proti, zdržani, sprejet, 104 za, proti, zdržani, zavrnjen, 31 za, proti, zdržani, sprejeto, 105 za, proti, zdržani, zavrnjen, 32 za, proti, zdržani, sprejet, 33 za, proti, zdržani, sprejeto. 34 je to dopolnilo z ustnim amandmajem, skupaj z ustnim amandmajem sedaj glasujemo, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Raje bi to preverila. Glasujemo o predlogu spremembe 34 z ustnim amandmajem. Glasujemo. Ste si glasovali? Glasovanje je končano. 23 za, 18 proti, en zdržani glas, torej sprejet ta predlog spremembe. 106 pred, je brezpredmeten. Amandma 35 z ustnim amandmajem. Kdo je za? Da proti zdržani. To je sprejeto. Morda bi vseeno preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 35 z ustnim amandmajem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 24 za, 19 proti, torej sprejeto. 107 je brezpredmeten, torej predlog spremembe 36 in 108. To sta identična, ob obeh glasujemo kdo za, proti, zdržani, sprejeto. Dopolnilo 37. Not for the vote. Okay. 37. dopolnilo še enkrat. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 110. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Amandma 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 39 za, proti, vzdržani, sprejet. 40 za, proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani. Sprejeto 42 za, proti vzdržani. Ni čisto jasno. Glasujemo o 42. predlogu sprememb in to elektronsko. Glasujemo. Ste si glasovali? Glasovanje je končano. 27 za, 16 proti, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto, 44 za, proti, vzdržani, sprejeto, 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 112 za, proti, vzdržani, sprejet, 45 za, proti, vzdržani, sprejet, 46 za, proti, vzdržani, sprejet, 46 za, proti, zdržani sprejeto, 47 za, proti, zdržani, mislim, da je zavrnjen ta predlog spremembe, ampak preverimo. Uh, glasujemo o predlogu spremembe 47, glasujmo. Ste si glasovali? Glasovanje je končano. Ja, zavrnjen je ta predlog spremembe. 48. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? 49 za? Proti? Zdržani? Sprejeto, torej 113 je brezpredmeten. 50? 50 je predlog spremembe. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? 51 za, proti, vzdržani, sprejet. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 115 za, proti, vzdržani, ta predlog je sprejet. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti zdržani sprejeto. Predlog smo imembe 117 s ustnim amandmajem. Glasujemo o predlogu spremembe skupaj z ustnim amandmajem. Torej, ama, predlog spremembe 117 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 53 za, proti, zdržani. Zdržani. Sprejet. Prevo spremembe. No, ne vem, kako se vam zdi, ali bi lahko od 54 do 63. predloga sprememb skupno glasovali do 62. Torej glasujemo skupaj za predloge sprememb od 54 do vključno 62. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeti so ti predloge sprememb. 63. Kdo je za? Proti? Zdržani? To bi pa preverila. 63. predlog eh, spremembe. Elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 24 za, 19 proti, torej sprejeto. Predlog spremembe 118 za, proti, zdržani, zavrnjen. 65 za, proti, zdržani, sprejet. 66 za, proti, zdržani, sprejet. 67 za, proti, zdržani, sprejet. Mislim, da je sprejeto to dopolnilo. Preverjamo. Dopolnilo 67, glasujemo. Ste si glasovali, glasovanje je končano. Sprejeto. 24 za, 18 proti. Prelo smo ime 64. Je Torej, predlog smo imeli 64 za, proti, zdržani, zavrnjen. Bi preverili? Meni se je zdelo, da je zavrnjen. Dobro, preverjamo. Elektronsko glasujemo v predlogu spremembe 64. Glasujemo? 64, če enkrat. V vseh jezikih. Glasovanje je končano. Ja, tesen rezultat. Sprejet je ta predlog spremembe, ampak z zelo majhno manjšino. 68 za, proti, zdržani, sprejeto. 69 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 70 s ustnim amandmajem, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj bomo glasovali do 84. Od 71 do 84. O vseh amantmajih skupaj. Od 71 do ključno 84. Za? Proti? Zdržani? Sprejeti so vsi ti predlogi sprememb. Slišim, da vam morda nekaj ni jasno, ampak glasovali smo. Sedaj pa uvodne navedbe. Tri Amandma ena, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 86 je brezpredmeten. 87 je predlog spremljal za? Proti? Zdržani? Sprejet. Drugi, tretji, eh, niste več eh, predmetna. Četrti predlog spremembe. Četrti predlog spremembe. Kdo za? Proti? vzdržani sprejet. Prevzmembe pet z prošnjo, da glasujemo po delih. Mislim, da imate besedilo pred seboj, zato ne bom eh, čitala ničesar. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. Predlog smo imeli pravkar smo sprejeli peti predlog spremembe, zato bomo glasovali samo o drugem stavku predloga spremembe 88. Torej, prošnja za glasovanje po delih velja samo, če bi bili zavrnili predlog spremembe 5, pa ga nismo. Torej, samo glasujemo o drugem stavku predloga spremembe 88. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 89, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 90, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 6, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj glasujemo o celotnem besedilu in sicer elektronsko. Glasujemo. Ste si oddali glas? Glasovanje je končano. Sprejeto z zelo veliko večino glasov. 36 za, 2 proti, 7 zdržanih. Čestitam poročevalcu, gospodu Alvaru. Zelo dobro. <laughs> Well, torej, moje deviško glasovanje se je dobro izteklo. Grazie. <laughs> Kolegice in kolegi, tisti, ki ne želite naprej sodelovati pri delu odbora, prosim, če na tiho zapustite sejno dvorano. Tisti, ki klepetate, prosim, če to delate izven dvorane. Kajti takoj bomo nadaljevali z dnevnim redom. In preden pridemo na naslednjo točko dnevnega reda, to je enajsta, naj vam povem, da je italijanska televizija tukaj v dvorani, seveda uh, snema mojega kolega in druge kolegice in kolege. A ne, ne, niso italijani, prihajajo iz Evropskega parlamenta, dobro. Torej, enajsta točka dnevnega reda, prenos postopkov v kazenskih zadevah. Gospa Plašikova Benova je poročevalka. Okay, I'm, I'm presented with the instructions here on the spot. Imam tukaj navodila. Razprava v svetu o tem predlogu teče. In eh, do sporazuma je še daleč, oziroma do dogovora je še daleč. Kolegice in kolegi, malo miru prosim v dvorani. Tisti, ki ne boste v dvorani, se pogovarjajte eh, zunaj. To je predlog iz tretjega stebra in na ta predlog bo močno vplival začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe, tako kot bo to vplivalo tudi na druge stvari. In nemogoče je skoraj, da bi pred koncem tega meseca to lahko eh, objavili v eh, uradnem listu, kar pomeni, da se bo eh, postopek, zakonodajni postopek ponovno začel v skladu s pravili soodločanja. In danes popovdne bomo o tem govorili tudi s koordinatorji. Poročevalko gospo Boni, Moniko Flašikovo Benovo prosim, da predstavi poročilo. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Uh, Dovolite mi, da se navežem na to, kar ste ravno kar povedali. Moje stališče v zvezi s to pobudo je znano že kar nekaj časa. Menim, da je to zelo učinkovit instrument, s katerim bo mogoče popraviti pomankljivosti kazenskih postopkov, istočasno pa bo mogoče ohraniti ostrezna načela in pravice vseh vključenih. Pripravila sem uvod v svoje poročilo, ampak konec koncev ste vsi dobili osnutek poročila, žal pa samo v angliškem jeziku. Zaradi premalo časa nismo mogli zagotoviti eh, prevodov. Dobiti moramo še končno različico dokumenta sveta, zato ker se je sestanek Kopena končal šele v torek. Eh, Belgija, Nizozemska, Italija, Portugalska in še nekatere druge države članice Eh, se ne strinjajo z zaključki dela v delovni skupini. In ko bo začela veljati Lizbonska pogodba, bo seveda vplivala na to pobudo. Celotni zakonodajni proces se lahko ustavi. razen če nam ne bi tega uspelo objaviti v uradnem listu do 30. novembra. In glede na vse to moram priznati, da je situacija na tem področju zelo zapletena in vsekakor ne uspodbudna. Upoštevati moramo tudi negativne okoliščine za zakonodajo, In zato bi predlagala, da Evropski parlament sprejme resolucijo o tem vprašanju. In zato sprašujem svet. Svet, ali ste pripravljeni na sestanku 30. novembra sprejeti predlagano besedilo? Če tega ne nameravate, potem bo celotna zakonodajna pobuda postavljena na stranski tir zaradi razlogov, ki sem jih ravno kar upisala. Sicer bi pa pozdravili novo pobudo držav članic, novo pobudo, ki bo upoštevala tudi Lizbonsko pogodbo. Narediti moramo vse, da ne bo izgubljeno vse delo, ki sta ga doslej opravila svet in Evropski parlament. Najlepša hvala in zelo bi bila vesela, če bi nam svet točno povedal, kakšno stališče ima. Hvala lepa, gospa Benova. Razprava bo prav gotovo zanimiva, kaj ti rekli so mi, da svet ni eh, zastopan. Komisija pa ravno kar prišla. Veste kaj? Najprej bom dala besedo tistim članom, ki so za besedo zaposlili, sicer mogoče to ni pravi način, oziroma lahko tudi je. Vmes pa lahko razmišljata komisija in svet tudi o odgovoru. Gospa Weber. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Res je, v celoti podpiram stališče gospe Benove. Vedeti moramo, kakšen je namen sveta v zvezi s tem, istočasno pa bodimo odkriti. To mnenje parlamenta naj bi sprejeli do 17. decembra, kar pomeni v bistvu po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Zato bi po moje svet vsej v tej zadevi moral se obnašati eh, ustrezno. Naj bom še enkrat čisto poštena, ne pričakujem novih pobud od držav članic, pričakujem pa predlog od komisije oziroma novo pobudo od komisije. Ta predlog bi moral ustrezno upoštevati vsa vprašanja nebesim iden, prenosa postopkov, eh, eh, konflikt, eh, konflikta zakonodaje oziroma zakonodaje, ki se uporablja. Sicer pa se lahko zgodi, da bodo besede, kot so eh, pravica, eh, svoboda in varnost, ostale res samo besede in se ne bo nič zgodilo v praksi. 16 držav, držav članic, praktično cel svet ne upošteva tega, kar jim parlament pošilja. Mislim, da to ni pravi način sprejemanja zakonov v Evropski uniji. Hvala, najlepša hvala. Vidim, da so sedeži, ki bi jih moral zasedati svet, še vedno prazni. Zato prosim komisijo za komentar. Kdo zastopa komisijo? Gospoda Iva, eh, gospa Iva Camarjan. Dobar dan, gospa predsedujoča, hvala za besedo, se opravičujem, da sem prišla kasneje. Žal nisem slišala uvoda gospe poročevalke. Mislim pa, da je rekla, da ne bi smeli preveč hiteti s predlogom in da bi si morali vzeti več časa, če sem prav razumela. Ampak za sedaj je to vprašanje, na katerega mora odgovoriti predsedstvo. Vem, da je predsedstvo odločeno, da zaključi eh, ta dosje pred koncem svojega predsedovanja. Torej, nisem jaz tista, ki bi vam morala odgovarjati, če se eh, to ne bo zgodilo pred koncem predsedovanja, bo situacija posem drugačna. Veljala bo že lezbonska pogodba in komisija se bo seveda potrudila pripraviti predlog. To bo pa zahtevalo nekaj časa. To se ne bo zgodilo januarja, če pred, odlok ne bo sprejet pred koncem leta na ravni sveta. Torej, komisija ne bo takoj pripravila predloga. Tega ne moremo narediti, zato ker sedaj sploh ne vemo, ali bo predlog sprejet ali ne. Zato moramo si vzeti nekaj časa za pripravo novega predloga. V celoti razumem, da je celo to področje nebes in idem eh, prenosa eh, celo vprašanje prenosa postopkov eh, mogoče vključiti v en predlog. Vse pa odvisno od švedskega predsedstva. Ampak, kot sem rekla, če eh, ta predlog ne bo sprejet oziroma če to besedilo ne bo sprejeto do konca leta, bo komisija naredila vse, da bo čimprej pripravila nov eh, predlog po seveda pripravi ocene učinka, na podlagi katere se bomo odločili za najboljšo smer. Najlepša hvala za to. glede na to, da smo malo bolj zgodaj začeli razpravljati o tem vprašanju, je mogoče razumljivo, da predstavnikov sveta ni tukaj. Zato mi je žal, mogoče bi kdo lahko poslal kakšen signal. Ampak sedaj nimamo odgovora. Težko je reči, kaj bomo naredili ampak ta postopek bomo vključili tudi v seznam vprašanj, v katerih bodo koordinatori razpravljali popovdne. Če poročeval, ko prav razumem, pa ni ravno mogoče, da bo svet dosegal dogovor. Če si pogledamo vsa vprašanja, o katerih bodo morali odločati 30. novembra, vidimo, da bo eh, zasedanje trajalo najbrž 24 let ur oziroma bi moralo toliko časa trajati. Gospa poročevalka, kaj predlagate? Predlagamo, da počakamo do popovdneva, do našega sestanka in naj omenim samo to, da, da sedaj ne moremo sprejeti nobene odločitve, dokler ne vemo odločitve sveta. Moramo vedeti, ali bo eh, predlog sprejet 30. novembra na ravni sveta ali ne. Brez te informacije sedaj ne moremo nič. No. Vem, da predstavniki sveta niso vedeli, da bomo o tem razpravljali že sedaj, se pravi, bodo lahko odgovorili še leta krat, ko bodo prišli sem. Gospod Busotil je želel besedo. Ampak predlagam, da sedaj to pustimo ob strani za trenutek. Eh, svet bo prišel po tem sestanku in to vprašanje bomo vključili v razpravo koordinatorjev. Gospod Busetl. Ja, hvala, točno to sem želel predlagati, da bi prosili svet. In mogoče bi predstavnik sveta lahko kolege prosil, naj nam sporočijo svoje stolišče čim prej, tako da bi njihovo stališče uh, neformalno lahko upoštevali tudi popovdne. Če bi nam svet lahko neformalno poslal to svoje stališče, bi bilo krasno. Se vsi strinjamo, gospa Weber? Želi... Ja, hvala lepa. Kaj pa, če bo svet rekel, da bo vse v redu do konca tega meseca, da bo eh, vse objavljeno v uradnem listu in tako naprej? bodimo odkriti, celo delo bo povsem brez veze, kajti ničesar svet ne bo upošteval iz tega poročila. Razumem komisijo. Če bo komisija dala predlog, ga mora narediti po pravilih, to je čisto v redu. Mislim, da nam ni treba imeti slabe zakonodaje na mestu nič. Mogoče je bolje počakati kašno leto ali nekaj mesecev, in potem dobiti nekaj, kar bo v redu. To se mi zdi pametno. Ne glede na to, kar bo rekel svet danes popovdne, mislim, da se lahko na ravni koordinatorjev še vedno dogovorite o nadaljem ukrepanju in da, da malo počakamo. Ampak to velja za predvsej postopkov. Gospod Busutli. Ja, točno to. Točno o tem bodo koordinatorji morali razpravljati. Namreč, ali je mogoče zaključiti do konca tega meseca, ali se potem politične skupine strinjamo, da je politično pametno, da to naredimo. To je odločitev, ki je treba sprejeti danes popovdne. Točno tako. Mikrofon, gospa Benova. Naj omenim samo to. Če pa ne, potem pa moramo pripraviti parlamentarno rezolucijo za vse te primere. Ja, ampak o tem bomo razpravljali na sestanku koordinatorjev in se bomo odločili tudi o strategiji, ki se bo uporabljala za vse eh, odprte postopke. S tem smo končali dnevni red. Gospa Alfano nas bo eh, zadrževala še nekaj minut, potem bomo pa imeli odmor do popodneve. Gospa Alfano. Hvala, gospa predsedujoča kot je dejal gospod Busutil, je treba potem o tem razpravljati med koordinatorji, vendar mi smo poročevalci in se je treba z nami posvetovati. Ja, ampak koordinacija je potrebna. Morali si bomo pogledati cel svežen. To je delo, ki ga manjša skupina lahko lažje opravi, potem bomo svoje zaključke predstavili celemu odboru. Ste vsi pomirjeni? Ali je zelo nujno? Rada bi končala sestanek. Eh, Prevečkrat omenjate koordinatorje v naših odborih. Seveda je dobro, da koordinatori začnejo z delom. Vsakič ko o, če, o čem razpravljamo, pravimo, ja, to bomo posredovali koordinatorjem. Če se že stvari lotimo, bi morala pri tem sodelovati komisija. Se v celoti strinjam, ampak smo transparentni, odprti, eh, spodbujamo vključevanje demokracijo do konca. Najlepša hvala, kolegi. Thank you